je krepitev inovacij in gospodarskega razvoja pri evropskem upravljanju kmetij v prihodnje. Besedo kot prvi dobi poročevalec gospod Jan Hautema, štiri minute. Spoštovana gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospod komisar, tu vedno govorimo zgolj o problemih, ampak eh, eden največjih vzrokov za te probleme pa je politika, Ogromno priložnosti se ponuja, ki bi jih kmetje še kako radi izkoristili. Te priložnosti bi radi uporabili in zato gre pri mojem poročilu. Zato se komisiji zahvaljujem za predloge, ki ste jih podali pri tem poročilu. Gre za vprašanje raznolikosti, za vprašanje virov, kot so voda in tudi za druge tematike. No, mi se soočamo z novimi izzivi. In s temi izzivi se lahko spopademo ravno preko inovacij v kmetijstvu. Na ta način lahko proizvajamo boljšo hrano ob kakovostnejšem okolju in večji raznolikosti. In eh, to je nekaj, na kar sem ponosen. To je nekaj, kar moramo ponuditi našim kmetom, kajti zaslužijo si nič manj od tega. Pomembno je, da se uporablja manj pesticidov, več organskih gnojil in to je način, kako bomo našim kmetom lahko pomagali, da bo ta sektor dejansko prišel v situacijo, ko bo lahko nahranil svet in obenem ohranjal naravo. Ampak kmetom moramo ponuditi pogoje za to, tlakovati moramo pod inovacijam v kmetijskem sektorju in Potencijal kmetijstva moramo reči, da še ni v polni meri izkoriščen. Kmetje namreč lahko naredijo bistveno več, kot naredijo zdaj, ampak treba jim je dati dovolj manevrskega prostora. Predvsem moramo odpraviti ovire, s katerimi se kmetje soočajo pri uporabi novih tehnologij. Razmisliti moramo o tem, kako doseči cilje, ki smo si jih zastavili. Prav tako moramo inovacije prilagajati. In tu ne gre za to, da zgolj odkljukamo posamezne ukrepe. Ne, gre za tisti pravi prispevek, ki ga kmetje lahko dajo okolju in eh, posledično nam vsem. Potrebujemo manevrski prostor za nove prilagoditve, za nove načine dela, konec koncev. Kmetijstvo ima potencial za pomemben učinek na gospodarstvo, ima potencial za prispevek k ohranjanju narave in tudi k izboljšanju stanja gospodarstva. Prav tako lahko uporabimo tako imenovano integrirano pridelavo, zato da pripomoremo k znižanju emisij CO2. Menim torej, da je temeljno sporočilo jasno prihodnost kmetijstva je zagotovljena, ampak ne smemo zamujati z ukrepi. Ta panoga mora z nami delati z roko v roki, zato se veselim obravnave tega poročila in upam, da lahko računam na podporo vseh jutri, da bomo kmetom lahko dali našo podporo, da jim bomo lahko ponudili zaupanje eh, v naše delo, da bomo na ta način lahko izboljšali kmetijstvo. Sedem vas je prosilo za sodelovanje v prosti razpravi, časa je dovolj za vse. Prva gospa Marijana Petir. Hvala, gospa predsedujoča. Nadaljevanje uspešne skupne kmetijske politike ter ohranjanje dostopne visokokakovostne hrane za evropske potrošnike je nekaj, kar je odvisno tudi od inovacij v kmetijstvu. To pa je odvisno od razvoja tehnologij. Eh, in pa tudi financiranja na vseh eh, ravneh upravljanja, da bomo na ta način lahko zagotovili hrano za vse prebivalce Evrope in ohranili podeželje. Eh, hvala poročevalcu, ki je sprejel moje amandmaje in s tem tudi izpostavil pomembno vlogo malih in srednje velikih družinskih kmetijskih gospodarstv, ki izjemno prispevajo k ustvarjanju kulturno živih Eh, podeželskih območij in ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Kot vidimo drugi, na drugih kontinentih, je evropski način pridelave praktično oseba naravnan k potrošniku in kot takšen je to način pridelave, katerega dodana vrednost je priznana širom sveta. Zato je potrebno še naprej eh, razvijati podporo evropskih znanosti ter inovativnosti v kmetijstvu. Hvala, gospod Santos. Inovaci, inovacije pardon, v kmetijstvu so ključnega pomena za razvoj. Razvoj kmetijstva pa je pomemben z vidika iskanja rešitev. Potrebujemo namreč inovativne rešitve, kot naprimer tudi koncesijsko kmetovanje. Tu potrebujemo ustrezna finančna sredstva, da bodo tudi mala kmetijska gospodarstva lahko inovativno poslovala, naprimer, ko gre za najbolj oddaljene regije, kjer je kmetijstvo še kako pomembno za, za poslovanje. Prav tako moramo upoštevati podnebne spremembe in zato je potrebno vse resurse racionalno izkoriščati. Zato potrebujemo inovativne rešitve, temelječe na tehnologiji, potrebujemo nove eh, vizije. Kmetje morajo priti v osrčje naše pozornosti in biti tudi naši ključni partnerji pri tovrstnih spremembah. Gospod Marijas, organizacija in upravljanje kmetij je verjetno edini možen in pameten način odziva na ameriški model kmetovanja, ki nam ga skušajo nekateri usiliti preko sporazuma TTIP. In eh, pripričan sem, da je to način, ki je uspešen le za kmetijske gigante in zelobiste. Je pa obenem katastrofa za prihodne generacije, za naše okolje. To je katastrofa za milijone kmetov v Evropi, ki se še kako trudijo prestrukturirati svojo proizvodnjo, svojo pridelavo. V Evropi moramo nuditi podporo naši ribiščini. Te tip tega ne bo storil. Evropski model namreč temelji na majhnem kmetijskem gospodarstvu, kar je diametralno nasprotno od tistega, kar zahtevajo multinacionalke v ZDA, pa tudi v Evropi konec koncev. Razpad evropskega proizvodnega tkiva bi zato pomenil popolno katastrofo za nas vse. Gospod Selimovič. Mikrofon, prosim, zagovornika. Hvala, gospa predsedujoča. Inovacije ostajajo ključna prioriteta pri doseganju eh, in reševanju ključnih izzivov, s katerimi se soočajo kmeti danes. Podnebne spremembe, vse več potreb po hrani, eh, nevarnosti za okolje. Z vseh teh vidikov moramo okrepiti inovativnost v okolju eh, kmetijstva, da na ta način zagotovimo trajnost. In kmetje bodo morali proizvajati več za manj sredstvo v prihodnje. Nove tehnologije na evropskih kmetijah eh, so se le počasi uveljavljale in izziv, gospod komisar, ki je pred nami, je, da podpremo transfer znanja eh, z raziskav na kmete, da se bodo inovativne tehnike uporabljale v praksi z aktualizacijo zakonodaje in tudi z ustvarjanjem novih priložnosti za financiranje eh, kmetovanja. Kmetije danes imajo bore malo skupnega s kmetijami iz 50-ih let in če nam bo uspelo, bodo kmetije leta 2050 tudi bistveno drugačni od eh, kmetov in kmetij, kakršne poznamo danes. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Sebastija. Thank you. Dobro večer, hvala lepa, gospa predsedujoča. Tu zdaj govorimo o inovacijah, ki so ključnega pomena. To je še en poskus, ne sicer zadnji, ampak še en poskus eh, pomagati tej panogi premostiti krizo. Zdaj, tu so določene pozitivne perspektive, za kar se tudi zahvaljujem poročevalcu, ki je izpostavil, da trajnost in inovacije nista naravna sovražnika. V osnovi je potreben odmik od naše odvisnosti od kmetijskih kemikalij. Prav tako moramo spoštovati biotsko raznovrstnost. Ko zasledujemo trajnostno kmetijstvo, to ne pomeni korak nazaj v preteklost. Ne, tu gre za odgovornost, za ciljno usmerjene raziskave, za zagotavljanje trajnostnega kmetijstva in pa tudi zagotavljanje tega, da kmetijstvo postane nekako kakšna na trajna dobrina, ki bo varovala tudi vse tisto, kar nam narava ponuja. Hvala naslednji gospod Sani. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se, da so inovativne tehnike v kmetijstvu pomembne in vsekakor potrebujemo pravočasne informacije strani komisije, da se ne bi javnost obrnila proti temu projektu. Prav tako moramo ustvariti boljše povezave med raziskavami na eni strani in prakso na drugi. Tako kot v primeru razprave o glifozatu tu v parlamentu. Tu je dolgo tekla razprava na temo tega, kako spremeniti, nadomestiti glifozat. Ampak svet eh, se ne spremenja, ker eh, se kmetje preprosto ne zavedajo vseh teh vprašanj. In menim, da mora komisija posvečati večjo pozornost temu, kako uporabiti in uveljaviti inovacije na kmetijah. Gospod Kaputo. Hvala, gospod predsedujoča. Učinkovita in inovativna kmetijska predelava je ključnega pomena za to, da se soočimo z izzivi na področju trajnosti. Sodobno kmetijsko gospodarstvo ne temelji zgolj na predelavi, ampak e, je večfunkcionalna e, predelava e, proizvodov, neposredna prodaja, kmet, kmečki turizem. Potrebni so sistemi, ki temelijo na informacijskih in te komunikacijskih tehnologijah, kjer je možno spremljati podatke v realnem času in uporabiti eh, sisteme pridelave, eh, ki omogočajo optimizacijo te pridelave in pa tako imenovano precizno kmetovanje. Pomembno je eh, tudi zagotoviti večjo raznolikost eh, kultur. Pomembno je, da kmetijstvo lahko bistveno prispeva eh, k temu, da bo napravno s pomočjo inovacij kmetijstvo bistveno bolj privlačno tudi za mlade. In zato menim, da mora komisija storiti več za eh, to, da podpre inovacije na področju kmetijstva. Hvala lepa, s tem smo tudi zaključili eh, z eh, prosto razpravo. Zdaj pa prehajamo hm, nazaj na komisijo. Gospod komisar Hogan, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala poročevalcu gospodu Haltemaju za pripravo in predstavitev tega poročila o krepitvi gospodarskega razvoja v prihodnem eh, načinu upravljanja evropskega kmetijstva. Po številnih razpravah s gospodom Haltemajem razumem njegov velik interes za inovacije eh, na področju kmetijstva. To je nekaj, kar podpiram tudi sam. Izzivi, s katerimi se sooča ta sektor, so takšni, da je potrebno storiti več in veseli me, da se te inovacije dogajajo. Zakaj so inovacije tako zelo pomembne? Inovacije omogočajo sektorju, da razvija nove proizvode, nove proizvodne metode in storitve in da se odziva na izzive, kot so podnebne spremembe in da se sooča tudi z drugimi družbenimi izzivi, še posebej okoljskimi in pa da se loteva tudi vprašanja konkurenčnosti. Vsi se vse bolj zavedamo vprašanja zagotavljanja zanesljive oskrbe s hrano in pa trajnostne proizvodne hrane. Gospod Hautema je zelo učinkovito izpostavil bistvene usmeritve njegovega poročila in pa predlogov, ki jih to vsebuje. Natančno sem si zabeležil tudi številne ukrepe, eh, za katere ste zahtevali, da jih komisija eh, sprejme, pa naj gre za sisteme upravljanja, ki temeljijo na tehnologijah IKT, eh, zmanjšanje uporabe protimikrobnih snovi in pa integrirano fitofarmacevsko. delovanje. Eh, Subsidijarnost je zelo pomembna in lokalne rešitve so najboljše za lokalne izzive. Komisija ni vedno na najboljšem mestu, da sprejme takšne lokalne rešitve, zato je morda lokalna, regionalna raven bolj primerna. Pozdravljam pa to, da tu ugotavljate v vašem poročilu, da je kmetijstvo vedno eh, iskalo in našlo nove tehnike, nove metode pridelave. In eh, morda bi bilo koristno izpostaviti, kako se z inovacijami uh, ukvarjamo v trenutnem naboru eh, politik. Tako eh, politika razvoja podeželja kot kmetijska politika v okviru obzore 2020 podpirata eh, inovacije. Obzore 2020 je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in večina podpore za kmetijstvo in gozdarstvo gre v raziskave in razvoj v okviru tako imenovanega družbenega izziva 2, ki vključuje tudi zanesljivo skrbo s hrano, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, pomorska vprašanja, raziskava Eh, notranjih eh, voda in bioekonomija. Naš eh, program za družbene izzive TVE in pa relevantni elementi politike EU 2020 oziroma strategije EU 2020 tudi odgovarjajo na številne vaše vprašanja, ki jih izpostavljate. V obdobju do leta 2017 vidimo, da je v primerjavi z obdobjem do 2020 Eh, bistveno eh, več eh, sredstev na voljo za raziskave. 3,7 milijarde evrov namenjamo relevantnim poglavjem družbene spremembe dve, ampak vse to seveda so upravljata generalna direkcija za kmetijstvo in pa za raziskave in razvoj. Skupni proračun za generalno direkcijo Agri v okviru obzora 2020 za sedem let je 1,5 milijarde evrov. Štiri leta aktivnosti na področju obzora 2020 je že sprogramiranih do leta 2020. 2017 in na ustvarjanje kmetijstva pokrivamo več kot 70 eh, tematik v skupni višini 17 milijonov evrov, eh, skupno 112 projektov, 14 jih je že pričelo v aprilu 2015, 22 jih bo začelo v prihodnih mesecih, na ostale še eh, čakamo. V zadnjih treh letih obzore 2020 pa bomo v septembru 2017 sprejeli programe. 94 jih bo podprlo aktivnosti EEP v okviru obstoječega obdobja in 3200 pilotnih projektov pričakujemo v 24 državah članicah. Ugotavljam, da je osnutek poročila zaskrbljen zaradi fragmentiranega izvajanja EEP v obstoječih programih, ampak menim, da je to konec koncev tudi prednost tega programa. Ravno zahvaljujoč subsidiarnosti, ki je vključena v razvojno politiko, lahko na ta način sežemo posod po Evropi s projekti, ki so lokalno ustrezni. Trenutni nabor politik je po našem najnje priveren, kajti ne moremo imeti uravnilovke. Mm. Vedno moramo biti kritični seveda do svojih eh, inštrumentov in politik in poiskati mora biti na rešitve in izboljšave in to bomo tudi z veseljem storili. Spoštovane poslanke in poslanci, prejšnji teden sem se odeležil tudi neformalnega zasedanja hm, kmetijskih ministrov v domovini gospoda Hautemaja in eh, tam smo eh, tudi obiskali kmetijsko-živilski sejem v Eindhovnu ki je bil predvsem namenjen proizvodni in eh, potrošni hrane. In tu smo videli veliko novih zanimivih inovativnih eh, tehnologij, tudi z vidika proizvodnje in predelave hrane. To je bilo zanimivo za vse nas, kajti to izpostavlja ravno ta vprašanja, ki jih številni eh, omenjate danes, namreč praktično izvajanje novih tehnologij in inovacij na kmetiji. In, uh, To je tisto, kar je nujno, da se zavedamo pomena vprašanj, ki jih gospod Hautema izpostavlja v svojem poročilu. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Tako, spoštovane kolegice.